Dobro jutro vsem, upam, da ste uživali v poletnem odmoru. Odmora je konec, začeli bomo z delom. Politiko danes poroča, da ni veliko poslancev v Bruslju danes, ampak vesel sem, da ste vi tukaj. Upam, da ostali še vedno uživajo na dopustu in da se nam bodo pridružili najkasneje naslednji teden. Dobro, najprej sprejetje dnevnega reda. Ima kdo kak komentar? Ne, v redu. Sprejetje zapisnika 11. julija. Kak komentar v zvezi s tem? Če imate kak komentar, prosim, da to posredujete sekretarjatu. Če ne bomo dobili sporočil, bo zapisnik sprejet sporočila predsednika. SRB bo spremenil sestavo odbora oziroma uprave član uprave SRB-ja, gospod Keleman, je gospe König sporočil, da bo zapustil mesto, to je sporočil tudi komisiji, ko bo enkrat imenovan naslednik. 22. augusta je komisija objavila prosto mesto v uradnem listu v skladu z uredbo in dogovorom med SRB in parlamentom, bo ta odbor sodeloval pri postopku izbire naslednika. Koordinatorji bodo dobili obvestilo v zvezi z postopkom. Hvala gospe Kellerman za opravljeno delo v SRB. Četrta točka poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih v teku. ALMD 5 12. julija smo imeli trialog, to je bil šesti trialog glede predloga komisije za direktivo, ki spremija direktivo, o kateri govorimo, kar zadeva preprečevanje uporabe finančnega sistema za branje denarja in financiranje terorizma, to je LMD 5. Ta trialog je potekal takrat, torej govorili smo o nadnacionalni in nacionalni oceni tveganja, predplačilnih karticah, oblikovanje nadzornega odbora, registri zavarovanja, razkrivanje informacij preiskovalnim odborom parlamenta, obveznosti o tem, da je treba obvestiti komisijo o zakonodaji, ki ovira delo, govorili pa smo tudi o sankcijah. Trialog je bil konstruktiven, glede vsebine pa smo dosegli bore malo torej. Vzdušje je bilo dobro, napredka pa malo. Vsaj tako jaz to razumem predsedstvo bo organiziralo dva delovna sestanka 5. in 27. septembra, zato da bi pripravili naslednji trialog, ki je načrtovan za 3. oktober, ko bomo v Nemčiji imeli praznik. In tudi v Strasburu, v drugem tednu v Strasburu bomo o tem govorili, to bo konec meseca ta dosje je seveda zelo pomemben. To so bila sporočila predsednika, zdaj pa peta točka, legitimni ukrepi za zaščito žviškačev, ki z razkrivanjem zaupnih informacij podjetij in javnih organov ravnajo v javnem interesu. Poročevalka nije, moli Scott Cato, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz želim pozdraviti vse, ki ste prisotni, lepo ste zagoreli, mnogo bolj kot jaz, ampak takšni pa smo Britanci. Dobro smo sodelovali, pred odmorom smo imeli zasedanje poročevalcev v Senci, dobro smo sodelovali, dobro je bilo vzdušje, pa tudi veliko napredka smo dosegli in veliko je bilo soglasja med skupinami. Naslednje zasedanje poročevalcev v Senci bo danes zvečer in veselim se že dobrega rezultata. Žvižgači lahko imajo pomembno vlogo pri ravnanje v javnem interesu. Ampak, ne glede na to korist, trenutno samo šest držav EU zagotavlja zakonodajo za začito žvižgačev. Od teh šestih so se vse odločile za horizontalni, ne pa za sektorski pristop. Še enkrat je treba torej povdariti to, kar povdarjam že vedno in tudi moja skupina, pa tudi številni kolegice in kolegi se strinjajo z menoj, namreč to zaščito bi morali zagotoviti vsem živčikačem v Evropski uniji in ta horizontalni pristop bi moral veljati posod tako v zasebnem sektorju kot tudi v javnem sektorju. Zaščititi bi jih morali na vseh področjih, za katere odgovarja EU in to bi morali vključevati nezakonite dejavnosti, pa tudi razkrivanje informacij, ki so v korist javnosti. To mora biti neodvisno od sektorja, v katerem so žvižgači dejavni. Žvižgače moramo zaščititi, zato ker zagotavljajo zaščito okoljskih in socialnih standardov. Tega se zavedamo vsi. Seveda pa je zelo pomembno, da moramo zagotoviti minimalno zaščito za žvižgače po vsej Evropski uniji, kajti to bo prispevalo k konsistentnemu in učinkovitemu delovanju skupnega trga. Na naši ravni mi počnemo svoje, ampak zakonodaja na nacionalni ravni lahko gre še dlje, seveda. Kar zdaj tehnične vidike, Izpostaviti moramo pomen kanalov za komuniciranje, naprimer. Poročevalci v senci so podali svoje mnenja in tudi politične skupine so podale predloge sprememb v zvezi s tem in mislim, da bomo lahko dosegli dogovore v zvezi z kanali komuniciranja. Želimo zagotoviti, da bi žvižgači še vedno imeli možnost, da razkrijajo informacije javnosti, kajti včasih pride do primerov, ko sploh nimajo druge možnosti. Naprimer, gospod Deltour On je zelo pomemben, kajti imel je pomembno vlogo pri razkritih LuxLeak, zaradi česar smo se tudi podali na to pot. On ni mogel prijaviti nepravilnosti na interni ravni, zato ker teh postopkov niso imeli, prav tako niso, ni mogel iti do javnih organov, zato ker so oni sodelovali pri tem, zato je moral informacije razkriti javnosti. Večina žvižgačev tega ne bo storila, ampak včasih je to njihova edina možnost, zato moramo poskrbeti tudi za to, da jih zaščitimo. Na ta način prav tako želimo spreobrniti dokazno breme, strokovnjaki na javni predstavitvi so si prizadevali za to. Žvižgači ne smejo nositi breme, da bodo dokazali, da so ravnali v interesu javnosti in tako naprej. Še nekaj, kar zadeva oblikovanje neodvisnega Evropskega organa za zaščito žvižgačev. V prejšnjih primerjih smo lahko videli, da je tak organ nujno potreben za to, da zagotavljamo zaščito žvižgačev, ki si prizadevajo razkriti informacije, ki so tesno povezane z delovanji države. Zato moramo razmisliti o tem, da bi imeli sklad za zaščito žvižgačev na ravni EU, zato da bi žvižgačem ponudili neodvisno pravno pomoč in finančno nadomestilo, če bodo zaradi razkritja prišli v težave. Dobro. Druge institucije EU so nam pokazale veliko podpore. Mislim, da vodimo z zgledom pri tem, ko izpostavljamo, kako pomembna je močna zakonodaja na področju zaščite žvižgačev in veselim se že sodelovanja z poročovalci v Senci danes zvečer. Hvala. Hvala, zdaj pa poročevalci v Senci. Gospod Matrušelo je odsoten, ampak eh, podal mi je svojo izjavo, ki jo bom prebral. Hvala predsedojočemu, to sem jaz, kolegice in kolegi. Najprej se vam želim opravičiti, da ne bom prisoten osebno danes dopoldan, ampak hvala gospodu Ferberju, torej meni, da bo prebral mojo izjavo. Kar zadeva ukrepe za zaščito žvižgačev, najprej se zahvaljujem poročevalki gospe Scott Cato. Mislim, da je opravila dobro delo. Po zasedanju poročevalcev v senci smo dosegli napredek, vseeno pa je treba rešiti še nekaj pomembnih vprašanj, katera so najpomembnejša. Povdariti želim, pomen finančnih kriz v kompromisu B, mi smo proti temu in tudi kar zadeva horizontalno zakonodajo, to je nekaj, česar ne moramo podpreti. Sektorski pristop, to sta kompromisa D in E. In še več, besedilo specifično omenja odbor takse in po našem mnenju to ne spada v kompromis G. In še nekaj, besedilo, kar zadeva kompromis H, je preveč splošno, kar zadeva dokazno breme. In tudi beseda wrongdoing ali napačno ravnanje je problematična, kar zadeva kompromis M, oblikovanje neodvisnega organa za prejemanje informacij žvižgačev, to ni opcija, ki bi jo upoštevali. Te strukture imajo omejene pristojnosti in S tem bi zagotovili razlike med ravnjo EU in nacionalnimi pristojnostmi. Torej, to za gospoda poročevalca v senci ni prepričljivo. Hvala še enkrat in danes zvečer se bomo o tem še več pogovarjali na zasedenju poročevalca v senci. To je to. Naslednji je poročevalec v senci za socialiste Ole Ludvikson. Ole, izvoli. Hvala lepa za besedo. Moli Scott Kejco je pripravila odlično poročilo na to pomembno temo. Hvala. Kar zadeva predloge sprememb. Mislim, da je zelo pomembno, da zagotovimo zaščito žvižgačev, kajti ljudje pogosto ne opozorijo na napake, ker se bojijo sankcij zaskrbljujoče je, da potem državljani in novinari končajo na sodišču, namesto da bi bili zaščiteni, zato ker so razkrili informacije, ki so v javnem interesu. Ne glede na to, ali govorimo o pranju denarja, izogibanju davkom, to so kazniva dejanja, ki kršijo temeljno načela Evropske unije. Zato moramo žvižgače zaščititi. To bi prispevalo tudi k krepitvi učinkovitosti skupnega trga in državljani bi bolj zaupali Evropski uniji. Mislim, da moramo zagotoviti celovito zakonodajo za zaščito žvižgača tako v zasebnem sektorju, kot tudi v javnem sektorju. Potrebujemo jasno pravno zaščito, kaj je žvižgač. Zakonodaja bi morala zagotoviti tudi orodja, ki bi jih lahko uporabili v tem primeru. Naprimer, gospodarske sankcije proti družbam ali pravicam do tega, da oseba spet dobi delovno mesto. Mislim, da moramo zagotoviti zaščito in zagotoviti bi morali organ, ki bi za to poskrbel. Poskrbeti moramo tudi, da bomo imeli ustrezne kanale za poročanje in razkrivanje informacij. In poskrbeti moramo tudi za dobre, pravne in gospodarske nasvete. Kompromisi, ki jih bomo dosegli, morajo zagotoviti robustno horizontalno zaščito žvižgačev na ravni Evropske unije. Hvala. Hvala, Ole. Zdaj pa EKR, to je Pirko Lonen Lernen. Izvolite. Hvala lepa, gospod pod predsedajoči, hvala kolegice in kolegi za konstruktivno sodelovanje. Zaščita žvižgačev je morda videti kot malenkost v politiki, to je manj pomembno kot neka tera druga vprašanja, s katerimi se ukvarjamo v našem odboru. Ampak zato se moramo zavedati, da odbora takse in pa nasploh ne bi obstajala, če ne bi imeli žvižgačev. Tudi drugih kaznjivih dejanj ne bi odkrili, če ne bi bilo žvižgačev. Kazensko pravo je nekaj, kar je v pristojnosti držav članic. Zaščititi pa moramo žvižgače in na osnovi tega moramo zagotoviti zakonodajo, ki bo zagotovila zaščito žvižgaču in v najboljšem primeru bi morali žvižgačem zagotoviti tudi finančno nadomestilo za izgube, ki jih utrpijo. Sodni primeri po LuxLeaks nas opozarjajo, da zaščita žvižgačev ni tako dobra, kot bi lahko bila ali kot bi morala biti. Nepravilnosti je treba prijaviti brez strahu, da bodo to osebo doletele sankcije. Sveda zagotoviti je treba ustrezno subsidiarnost, kar zadeva kazansko pravo, ampak zagotoviti je treba tudi zaščito žvižgačev. Mislim, da lahko oboje združimo na ustrezen način. Nekatere pomankljivosti sicer obstajajo, zaenkrat še nimamo na voljo ustreznih ukrepov in številni ukrepi, s katerimi se ukvarjamo, opozarjajo na velike probleme, ki so povezani naprimer z dejanji, ki so vprašljiva, niso pa vedno nezakonita. Naprimer, OECD v pravilih omenja te mehanizme, ampak pristojnost mehanizmov je zagotovljena in zastavljena preveč osko. Podariti želim, da imajo žvižgači pomembno vlogo, naprimer v razpravah o izogibanju davkov ali v razpravah o javnih registrih in o upravičenih lastnikih, naprimer. Zagotoviti moramo ustrezne kanale, zato da bodo žvižgači lahko prijavljali nepravilnosti in da bodo podjetja sama prav tako poskrbela za to in da se bodo zaščitila prav na ta način. Če bomo nepravilnosti omejili samo na javni interes, javno dobro, potem bomo preveč osko zastavili vse skupaj. Poročilo gre v pravo smer in upam, da bomo lahko hitro napredovali. Zagotoviti je treba, da bomo delo pravili tako, kot je treba, da se ne bomo kasneje soočali z pravnimi težavami. Hvala, hvala, Pirko. Liberalci, nikogar ne vidim. Prav, Gue, Dimitrios, Papa Dimulis, izvolite. Hvala, gospod predsedajoči. Najprej se želim zahvaliti gospe Scott Cato za upravljeno delo in za čas in energijo, ki jo je vložila v to. Kar zadeva nas je yeah opravljeno delo pozitivno. Poročilo je uravnoteženo in do velike mere se ukvarja z vprašanji, s katerimi se soočamo v realnosti. Zaščititi želimo žvižgače in jasno mora biti, da je zaenkrat zaščita ne zadostna in neustrezna. Potrebujemo splošni sistem za zaščito žvižgačev, kajti to je v javnem interesu. Edini način za razkrivanje korupcije, izogibanje davkom in nepravilnosti je, da zagotovimo ustrezno zaščito za tiste, ki delajo v javnem interesu, ko oni razkrivajo zaupne informacije zasebnim ali javnim organom. To je obsežno vprašanje. Korupcija je veliko, veliko je izogibanja davkom. In čemu smo bili zaenkrat priča? Namesto, da bi kaznovali tiste, ki ne spoštujejo zakonodaje, kaznujemo, živiš gače. Zato potrebujemo robusten pravni okvir na ravni EU, kajti tako bodo države članice lahko sprejele dodatne ukrepe za to, da zaščitimo žvižgače. To ne bo zaščitilo samo žvižgačev, ampak s tem bomo spodbujali tudi preglednost in pravno državo. Tak okvir je bo spodbudil še več žvižgačev, da razkrivajo informacije, ki so v javnem interesu. Kajti trenutno se žvižgači bojijo. Strah jih je, da jih bo doletela enaka usoda. Namreč, da bodo primorani zagovarjati se na sodišču in da se bodo soočali tudi z drugimi neprijetnimi posledicami. Sporočiti bi morali jasno in glasno, da morajo vsi spoštovati pravno državo, tudi velike multinacionalke. Spoštovati pa je treba tudi davkoplačevalce. Davkoplačevalci se spopadajo z velikim davčnim bremenom. To so MSP-ji, starostniki, ki plačujejo davke od svojih pokojnin in tudi običajni državljani. Nekatere točke obstajajo kjer bi si želeli iti še dlje. Želeli bi si videti, kaj bolj pogumnega, ampak seveda razumemo poročevalko, da mora zagotoviti široko soglasje v zvezi s tem vprašanjem. Tudi druge politične skupine prosim, da ravnajo v podobnem konstruktivnem duhu. Nekaj vas prosim, naša prizadevanja za zaščito žvižgačev bi morali združiti z skupnimi politikami Evropske unije in mednarodne skupnosti na področju preprečevanja korupcije. Mislim, da moramo v tem mnenju na to opozoriti in omeniti je treba 33. člen Konvencije Združenih narodov za preprečevanje korupcije. to, kar počne naš parlament, mora biti povezano z delom drugih mednarodnih organizacij. Podpiramo poročilo gospe Scott Kejcev in danes popovdan mislim, da bomo res dosegli široko soglasje. Hvala. Hvala. Gospe von Storch ne vidim, ona je iz EFDD. Nihče drug ne prosi za besedo. Prav. A veste, o čem govorimo? Super, Nina Gel, izvolite. Hvala. Predsedajoči, a govorite o žvižgačih? Samo eno vprašanje za Moli. Zanima me, ali obravnava vprašanje ustreznih virov, zato da bomo imeli sklad za žvižgače. Drugače je težko zagotoviti ustrezno pravno pomoč za žvižgače. Zanima me, ali bi sprejela nekaj v zvezi s tem, da bi imeli torej javne vire za zaščito žvižgačev. Še kdo? Ne? Prav, poročevalka, izvolite. Hvala. Predsedojoči, specifično vprašanje, za, ki ga je zastavila Nina. Da, imeli smo predlog spremembe v tej smeri, imeli bi sklad za zaščito žvižgačev. Ne vem, ali smo dobili dovolj podpore, ampak to je res zelo pomembno. Če nekdo opravlja običajno delo in ima relativno nizko plačo, se potem lahko soočajo z visokimi stroški, kar zadeva pravno pomoč in zaradi tega morda ne razkrije informacij. Mislim, da bomo danes eh, zvečer o tem govorili in mislim, da bi bilo res dobro, če bi to vključili v predlog, ki ga bomo podali. Predsedujoči je opozoril na direktivo za preprečevanje pravne denarja. To je zelo pomembno za nas in tudi za delo odbora PANA, naprimer. In v vseh primerjih velja, da je zelo pomembno, da se zavedamo, kdaj prihaja do pranja denarja in do korupcije. In to je zelo pomembno za nas, ko razkrivamo ta početja. Zato je ključnega pomena, da zaščitimo ljudi, ki delajo korupcije pomembne stvari v tej smeri. Zato je zelo pomembno, da se zagotovi najboljša možna podpora in zaščita žvižgačev. Prav tako moramo zagotoviti ustrezen predlog, kar zadeva zakonodajo, ki bi morala veljati po Evropski uniji za zaščito žvižgačev. Mislim, da imamo dovolj mm, razumevanja glede tega, kako pomemben je ta dosej in tudi skupine, tako je videti, bodo dobro sodelovali, zato mislim, da imamo na voljo vse elemente, ki so potrebni za to, da bi lahko dosegli napredek danes večer. Zato se, baš, zato se že veselim, da vas bom vse ali nekatere videla danes zvečer. Hvala, hvala poročevalki in uh, pogajalski skupini. Vi boste poskušali doseči napredek danes večer. 4. septembra bomo glasovali v odboru. Pristojni odbor je odbor Juri. Oni bodo glasovali 28. septembra, torej Delo moramo zaključiti, če želimo poskrbeti, da bo naše mnenje upoštevano v pristojnem odboru. Dobro, šesta točka. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2018. Vsi oddelki, naš poročevalec sem jaz, zato si bom dal besedo. In če se strinjate, bom nadaljeval v nemščini. No, poskušam govoriti nemško če prihaja človek iz Bavarske, težko govori pravo nemščino, ampak dobro, najprej no, hvala lepa kolegicam in kolegom. 60 predlogov sprememb smo dobili, kar zadeva osnutek mnenja. To kaže, da ste kolegice in kolegi zelo zainteresirani za to, da bi se ukvarjali za proračun. To se mi zdi dobro. Včeraj popovdan smo imeli zasedanje poročevalcev v Senci sedem kompromisnih predlogov sprememb sem predlagal, na tem smo delali včeraj in mislim, da smo že ugotovili, da imamo široko soglasje, kar zadeva te kompromise. Mislim, da smo s tem povzeli velik del 60 predlogov sprememb, zato hvala kolegicam in kolegom za predloge in za konstruktivno sodelovanje, kajti Delo je vedno treba opraviti zelo hitro, med koncem julija in začetkom septembra, naprimer. Dvoje želim izpostaviti. Najprej, kar zadeva mene, gre za mandat Evropskega nadzornega organa in seveda tudi posledice Brexita na delo, še posebej enega od teh treh nadzornih organov. Ključna točka našega mnenja je seveda proračun treh agencij. Mi sicer ne spremljamo toliko proračunskih vrstic, kar zadeva pregled treh organov. Pri tem bomo sodelovali zelo aktivno, z vsemi bomo govorili, ampak seveda mnenje k proračunu je dobra priložnost, da se izpostavijo določeni komentarji v zvezi z delom teh organov. Prav tako lahko komisiji podamo nekaj predlogov, kar zadeva delo na področju revizije teh organov. Mislim, da smo vsi edini, da so ti organi pomembni, da upravljajo pomembno delo, kar zadeva nadzor in koordinacijo. Zato moramo zagotoviti tudi ustrezne vire, seveda ampak ta, ti finančni viri se morajo uporabljati učinkovito, to pomeni, da morajo biti ciljno usmerjeni in to mora biti tudi v skladu z mandatom, zakonitim mandatom. To je seveda samoumevno, teoretično, ampak v praksi je včasih drugače. To se vidi tudi iz predlogov sprememb drugih skupin. Čisto konkretno, naprimer MIFID 2, ESMA je proti volji so zakonodajalcev podala mm, predloge, pri PSD2 je podobno, tam se prepiramo z EBO, politični mandat, ki je v direktivi, bi naj omejili zaradi predlogov EBE, Na dolgo in široko bi lahko o tem govoril, tudi drugi kolegi in kolegi lahko povedo podobno, ampak ostal bom pri tem. Mandat evropskega zakonodajalca se namenoma zanemarja ali ignorira ali pa še huje. Mislim, da moramo to natančno spremljati. Takšen občutek imam tudi pri drugih kolegicah in kolegih. Zato lahko vidimo, da to nista edina primera, in nadzorni organi bi se morali torej posvetiti svojemu mandatu in to seveda v ustrezni meri. In še beseda o Brexitu. Brexit in posledice za finančne trge v Evropi. To za vse tri organe pomeni, da bodo morali delati več in tudi pri Evropskem bančnem nadzoru imamo posebno situacijo, namreč po izstopu Združnega kraljestva ta agencija ne bo mogla več ostati v Združenem kraljestvu, to ni kazen, ampak to je običajna posledica izstopa iz Evropske unije. Koliko naj bi to stalo pri stroških, sem zagovornik tega, da mora tisti, ki povzroči nekaj, to tudi plačati. Združeno kraljestvo zapušča Evropska unija, zato sem zato, da bi stroške za prenos nosilo, nosilo Združeno kraljestvo. Kajti, sicer ne vidim nobenega, nobene potrebe potem, da bi ta organ selili iz Združenega kraljestva. Dobro, seveda, potem ostanemo mi, 27-erica, in vprašanje je, kje bo ta agencija. Vem, da parlament ne odloča o tem, mi bomo to potrdili. Vem pa, da mm, svet sledi našim predlogom. Razmisliti moramo o tem, kako bi lahko privarčevali in kako bi lahko zagotovili več učinkovitosti. Pri treh manjših nadzornih organih je tako, da vsi organi seveda potrebujejo aparat za upravo in mislim, da bi lahko marsikaj privrčevali, če bi ti tri organi sodelovali. Zato predlagamo v enem od kompromisnih predlogov sprememb, da bi razmislili o tem, ali ne bi bilo morda dobro, če bi EBO na določeni ravni združili s kakšno drugo agencijo. Z vir je treba ravnati gospodarno, zato mislim, da bi lahko vse razmislili o tem. Ko sem predstavil, poročilu sem govoril o tem, kako je z najemninami prostorov za agencije. Ti cene za najemnine so zelo različne. Zelo zanimivo je videti, naprimer, da EJO pa v Frankfurtu plača le polovico tolikšno najemnino na kvadratni meter kot ESMO v Parizu. To je objektivno dejstvo, Žal mi je, da je tako, ampak pač v proračunskem postopku moramo to preveriti in zato še vedno menim, da obstaja manevrski prostor glede varčevanja. Če bi lahko zagotovili, da bodo stroški najmnine v EBI bolj podobni tistim, eh, ki jih plačuje agencija v Frankfurtu, bi bilo dobro, ne pa, da bi plačevali takšno ceno kot naprimer tista agencija v Parizu. Dobro, o tem bomo lahko še govorili. Upam, da nam bo uspelo z sedmimi kompromisnimi predlogi sprememb. Lahko bi pokrili vse zamisli kolegic in kolegov. Hvala za sodelovanje, zdaj pa se že veselim razprave. Zdaj pa spet v angliščini. Najprej poročevalec v senci za socialiste, to je Ole Ludvigson. Izvolite. Tak for ordet. Hvala. Tudi jaz se želim zahvaliti gospodu Ferberu za to kratko in jedrnato poročilo. Seveda potrebujejo nadzorni organi primirne vire, da lahko pravilno izvajajo svoje delo. In mislim, da potrebujemo torej vire, da bomo lahko ustrezno izvajali svoje dela. Seveda pa je svet predvidel določene reze in zato eh, smo se zauzeli za to, da se pa vrnemo na prvotni predlog eh, komisije, tako da bodo ti eh, nadzorni organi lahko preživeli in to naj bi se odražalo, odražalo tudi v mnenju našega odbora in to omenjam v predlogu spremembe. Torej, tu govorimo tudi o eh, pri mirnih eh, pristojbinah za udeležence na trgu, s katerimi bi delno nadomestili prispevke nacionalnih pristojnih organov. S tem bi seveda imeli več sredstev na razpolago, ampak kljub temu ne smemo ogroziti neodvisnost eh, teh organov, kajti ta um, neodvisnost bi bila v nevarnosti, če bi pristojbine bile visoke. Torej, potem, da bi povezali EBA s katerim od drugih nadzornih organov, predsednik to predlaga. Mislim, da je treba zagotoviti pravo ravnovesje med posameznimi organi in to se nanaša tudi na zakonodajo. In če bi povezali EBA s katerim od drugih organov, to ne bi povečalo učinkovitosti dela potem treba je začut, zaščititi predvsem tudi uporabnike finančnih storitev in ne samo velike družbe in podjetja, ki delujejo na tem trgu, kajti ti uporabniki so v slabšem položaju kot banke in druge finančne institucije, treba pa je kropiti njihovo vlogo. Um, potem, ko gre um, za um, načrt v zvezi z um, um, prodajo blaga nadaljavo. Mislim, da bo to predvsem prispevalo tudi k, več, eh, k ustvarjanju več delovnih mest v Evropi. Da se je treba eh, boriti proti agresivnemu eh, davčnemu načrtovanju in tudi davčnim utajam, je jasno. In zato sem podal predloge, ki pa so zelo blizu prvotnim predlogom komisije za povečanje učinkovitosti davčnega sistema in za dejansko izvajanje ukrepov, ki že obstajajo. To je treba omeniti v tem um, mnenju. Posebni stroški, ki bodo nastali zaradi preselitve EBA, te stroške naj bi v celoti prevzelo Združeno kraljestvo, vse ostalo, vse drugo bi bilo nelogično. Hvala torej za odlično sodelovanje in tudi za uh, odprtost eh, za sprejemanje predlogov sprememb. Hvala, Ule. Uh, eh, Ada Lunca IKR e ni tu, Pirki Luna Larsen jo bo nadomestila in dobi besedo. Hvala. Uh, gospod eh, predsedujoči, hvala za kompromisne predloge, za plodne razprave. V imenu Sandre Luns vas želim obvestiti o tem, da bomo podprli vse kompromisne predloge. Hvala. Hvala, ravno to smo hoteli tudi slišati. Hvala. Za liberalce dobi besedo Nils Torvalds um, vendar um, predstavnikov um, ehm, ali da še ni v dvorani, tudi predstavnika GUE, ni v dvorani zadnji predstavnik GUE, ravno zapušča uh, dvorano, s tem dobiš besedo za zelene. Hvala. Najprej se želimo zahvaliti za osnutek poročila in tudi za način, kako je poročevalec ravnal s predlogi sprememb. Veseli smo, kako so se stvari razvijale. Želim podati samo en zadržek in ta se nanaša na eh, kom, formulacijo kompromisa da naj bi nadzorn, da so nadzorni organi poskusili razširiti svoj mandat. Mislim, da lahko seveda razmišljamo o določenih ukrepih, ki so jih sprijeli nadzorni organi, vendar so vidno delovali v okviru tega, kar smo jim kot so zakonodajalci um, dali kot mandat. Eh, torej, to, kar so storili pri varstvu potrošnikov, je bilo predvsem zapiranje določenih vrzeli in predvsem eh, šlo je za zagotavljanje kons, eh, doslednega izvajanja zakonodaje. In to so delali vsi nadzorni organi. Seveda se politično razhajamo glede tega, ali podpiramo te ukrepe ali ne, ali, in ali jih je bilo mogoče preveč. Ni pa to bilo zunaj njihovega mandata. To je naš edini eh, zadržek. Eh, Ule, ne, da se z vami ne strinjam, ampak ko gre za EBA in za EU, pa je naš parlament, tako kot je podprl tudi poročevalec, rekel, da naj bi nadzorni organi bili skupaj. V mnogih državah članicah ni sistemskega razlikovanja med zavarovanjem in eh, bančništvom in zato imamo seveda tudi probleme. Um, naprimer, eh, ko gre za nadzor tistih, ki izvajo bančne in zavarovalne posle. In eh, da imamo tu ISMO in EUPO, ki ima dva različna sedeža, parlament se nikoli ni zauzimal za to, temveč mi smo hoteli, da je to na enem mestu, v enem kraju. In da bi se storili vsaj en korak v to smer, ko gre za veliko prekrivanja med zavarovanjem in bančništvom, ne glede na to, kje naj bi bil sedež, v katerem mestu je. To nekaj, kar na vsak način podpiramo in veliko bo seveda tudi razprav s svetom. Eh, o tem in sicer o kraju, kjer naj bi to bilo, ampak to je eh, vprašanje, o katerem bomo morali eh, razpravljati pozneje. Hvala za dobro pripravljeno mnenje. Sedaj pa je prosila za besedo Nina Džil. Hvala. Hvala poročevalcu za to poročilo. dobro je, da uh, lahko spet podamo svoje um, komentarje v zvezi z um, proračunom. In ko gre za pristojbine, si moramo to podrobno ogledati, kajti pomembno je, da imamo diverzificirano um, financiranje in kompromisi gredo v to smer. Imam pa seveda določene pridržke, kar zadeva EBA in to boste razumeli da naj bi London prevzel stroške za preselitev. Predsedujoči, prosim vas, da me poslušate. Mislim, da je prezgodaj, da to zahtevamo že sedaj. Prvič, ravno kar potekajo pogajanja in seveda se razpravlja o uh, vsoti, ki jo bo plačalo Združeno kraljestvo. In del tega bo vključilo tudi stroške v zvezi s preselitvijo. Ne smemo torej dvojno računati teh stroškov. In kot sem rekla, to je prezgodaj, ne vemo, kakšen bo rezultat teh pogajanj. In kaj pa se zgodi, če Združeno kraljestvo ne bo zapustilo uh, notranjega trga? Mm, torej, za 2018 je to vprašanje preuranjeno, moramo eh, počakati, kako se bodo razvila, razvijala pogajanja in zato imam um, velik zadržek v zvezi s kompromisom F. Ali še kdo želi besedo? Ne se pravi, da vračam besedo poročevalcu, ki bo spet govoril nemško. Torej imam eh, pač probleme s tema dvima funkcijama. Eh, najlepša hvala za vse dobre komentarje. Vsaka politična skupina ima določene bolečine pri določenih točkah, ampak dober kompromis je tak, da so bolečine enakomerno porazdeljene na vse politične skupine. To smo včeraj poskusili storiti in mislim, da nam je to uspelo. Kar zadeva um, skupino SND, so eh, pripravili dva predloga za združitev nadzornih organov, torej tudi znotraj političnih skupin se še razpravlja o tem. Na vsak način pa me je veselilo, da sem dobil podporo tudi za to, kar zadeva proračunske vrstice. Mislim, da smo dosegli soglasje. In, uh, Ule, eh, hvala, da si to predstavil zelo podrobno. Torej, tako da um, so bile naštete tudi proračunske vrstice, ki tu igrajo določeno vlogo, kar zadeva uh, stroške, si upam povedati, da tudi če bo Združeno kraljestvo po letu 2019 še članica notranjega trga, čeprav ne vem, ali je to v skladu z mandatom, ki ga je oblikovala britanska vlada sama, ni možno, da bi ostal sedež eh, Evropske agencije v Združenem kraljestvu in sicer to izhaja iz drugih pravnih eh, določb, predvsem tudi iz vprašanja, katero pravosodje bi bilo relevantno, če sem pravilno razumel, Združeno kraljestvo je eden od ključnih elementov poskusa izstopa ta, da se umaknejo iz eh, pravosodstva Evropskega sodišča. Da pa bi izuzeli Ebo iz Evropskega pravosodstva, si ne morem predstavljati in to je eden od ključnih problemov, ki ga je treba upoštevati. torej, nekdo v dvorani je rekel, da je možen tudi prehodni režim, ampak torej, najemna pogodba za EBA ne teče tako dolgo kot najemna pogodba za agencijo za zdravila in zato tudi ni potrebno, da sprejmemo prehodne aranžmaje. Da, Želi imeti Evropska unija svoje inštitucije na ozemlju Evropske unije, je logično. Ampak tudi tu bomo potem samo pri glasovanju lahko ugotovili, ali obstaja konsens ali ne. Torej, pri glasovanju bomo ta problem rešili in razčistili v demokratičnem procesu. Iz tega, kar so povedali predstavniki drugih političnih skupin, sem razumel, da podpirajo to stališče. Glasovanje bo danes popovdan. Prosim vas, da ste prisotni pri glasovanju in da prinesete glasovalne kartice, če bi bilo karkoli sporno. Um, Eh, torej v tem tednu moramo sprijeti vse te dokumente v zvezi s proračunskimi vprašanji, tako da bo odbor za proračun konec septembra lahko glasoval. Na plenarnem zasedanju pa je predvideno glasovanje na drugi oktobrski plenarki, roki pa izhajajo iz pogodbe o delovanju Evropske unije. Naslednja točka na dnevnem redu je to točka 8. In sedaj bom nadaljeval spet eh, v angliščini, torej smo pri osmi točki obveznosti v zvezi z DDV pri upravljanju storitev in prodaji blaga nadaljavo. Naš poročevalec eh, je, poročevalka je Katalin Sorin Ivan. Uh, Ali ima Eh, skupina SND kakšne informacije, kdaj bo poročevalec prišel v dvorano. Ja, slišali smo ob enajstih, zato bomo naredili kratek odmor. E, torej, začeli smo točno ob desetih, eno minuto po deseti namesto petnajst pred deseto in zdaj eh, bomo naredili kratek odmor do enajste ure.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

Ani tako.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

Torej, ura je enajst in zato bomo nadaljevali z dnevnim redom in sicer z osmo točko e, oziroma skupaj bomo obravnavali osmo in deveto točko. Zlačili bomo z poročevalcem za obveznosti v zvezi z DDV pri opravljanju storitev in prodaje blaga nadaljavo. Ivan Katalin Sorin dobi besedo. Hvala. Želim se zahvaliti kolegicam in kolegom za predložene predloge sprememb. Torej, predlog direktive komisije del večjega svežna In sicer gre za odziv na brzel pri pobiranju DDV in splošne posodobitve sistema DDV. Želim povedati, da eh, je pri tem več pomembnih točk. Predlog komisije gredi na minisistemu vse na enem mestu, ki je bil spostavljen leta 2015, da bi za ponudnike elektronskih storitev zmanjšali stroške usklajevanja. Ta minisistem eh, je uspešen pri zmanjševanju upravnega bremena. Eh, pa tudi v smislu povečevanja prihodkov. Komisija želi eh, s predlogom razširiti področje uporabe mini sistema vse na enem mestu. Eh, treba je to bolj uspešno uporabljati predvsem tudi za mala in srednje velika podjetja, ki želijo poenostaviti postopke v zvezi z DDV-jem. Pozdravljam spremembo člena 22 um, in tu, tu gre za pobiranje DDV. Vendar treba je to predvideti tudi za posrednike, ko gre za posredovanje blaga iz tretjih držav, kajti um, podjetja EU eh, so v slabšem konkurenčnem položaju v primerjavi s podjetji izven EU, ki jim ni treba plačevati davka na dodano vrednost pri prodaji bloga, blaga. E, da bi poenostavili elektronske storitve, predvsem za MSP, to treba spremeniti. Ni bilo uloženih veliko predlogov sprememb. Vsi deležniki očitno podpirajo ta predlog, e, vsaj tisti, s katerimi sem se pogovarjal in sedaj bi želil. Torej, tudi ni veliko težav v zvezi s predlogi sprememb, tako da mislim, da ne bo težko eh, najti soglasja v eh, sestanku, na sestanku poročevalcev v Sinci, eh, ki bo na prvem plenarnem zasedanju oktobra. Eh, kar zadeva prak 10 eh, tisoč evrov. Tu so določena razhajanja, nekatera, nekateri hočejo višji prak, ampak prepričan sem, da bomo našli rešitev za to. Hvala za predstavitev tega poročila. Sedaj pa smo pri deveti točki upravno sodelovanje in boj proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost. Ludek Niedermayer je poročevalec in prosim, da predstavi poročilo. E, torej, eh, to poročilo je zelo povezano s poročilom Ivana in sicer gre predvsem za infrastrukturo ETIT um, uh, eh, in za mini, uh, vse na enem mestu za um, prodajo blaga nadaljavo. Torej, z tehničnega vidika je to poročilo bolj enostavno. 22 predlogov sprememb je bilo vloženih, to ne bo komplicirano glasovanje. Um, en uh, predlog sprememb pa je, popim, pa je pomemben in sicer, da bi. Um, začeli z izvajanjem že leta 2019 in ne šele 2021. Seveda je dobro, če se z dobrimi zadevami začinja um, eh, um, eh, prej, ampak um, tehnične prilagoditve v upravah držav članic eh, so vendarle obsežne in zato bi to lahko povzročilo, da sistem ne bi bil um, ustrezno pripravljen. In to velja tako za uprave, kot tudi za podjetja, in zato sem za to, da ostanemo pri prvotnem roku. Um, torej, um, mislim, da glasovanje ne bo komplicirano, zato ker je, kot rečeno, samo 22 predlogov spremem bilo uloženih in hvala vsem za sodelovanje. Sedaj pa začenjamo z Bernardem Langnom iz ELS. Eh, e Kratka pripomba v zvezi s poročilom o Ehm, vem, v čezmen, pri čezmenih elektronskih storitvah eh, samo 39 predlogov sprememb je iz, EL, iz vidika ELS, so ti predlogi neproblematični, v glavnem so tehnične narave. Edina kritična točka, za katero se moramo dogovoriti, je prak prometa, pod katero lahko podjetje obravnava eh, promet. Eh, iz čezmejne trgovine, tako kot notranji promet. Um, komisija predlaga, da se zmanjša ta prek prak na 10 tisoč evrov, da bi preprečili izkrivljanje konkurence. To je del svežnja v zvezi z DDV, ta prak se mi zdi pameten in komisija je to tudi ustrizno argumentirala in zato podpiram predloge sprememb kolegice Scott Kato, oziroma ne, predla, ne podpiram. Ona želi, da je prak 100 tisoč in tudi ne podpiram predlogov liberalcev, gospe Ninhizn ali IKR Bernd-Ruke, da se prak zmanjša samo na 35 tisoč evrov. Torej, iz mojega vidika to ni eh, pametno, zato podpiram predlog komisija in pravzaprav bi eh, lahko našli rešitev eh, z enim sestankom poročevalcev v senci in hvala poročevalcu, da je to poročilo pripravil na tako nekompliciran način. Za skupino SND dobi besedo Doro Klaudijo Frunculica. Hvala. Gospod predse dojoči kolegice in kolegi. Želim se najprej seveda zahvaliti poročevalcem in poročevalcem v Sinci za delo na tem pomembnem dosjeju ta predlog je seveda pomembna sestavina zakonodaje v zvezi z DDV. DDV je pomemben prihodek za države članice in eh, tudi spodbuja rast in razvoj, če se eh, DDV pravilno uporabi. Um, Eh, torej ta predlog eh, je zelo blizu našim predstavam, kajti gre za načela subsidiarnosti, sorazmernosti in zato tudi podpiramo sprejetje tega poročila. Kar zadeva razširitev področja uporabe za elektronske storitve in sicer, da bi mini vimi, da bi razširili uporabo mini vimov, um, želim, podpriti poročevalca, da komisija dobi dostop samo do relevantnih informacij za statistične namene. Ne smemo vzpostavljati neustreznih upravnih bremen za države članice. To pomeni, da komunikacija med eh, komisijo in članic, državimi članicami mora biti učinkovita, tako da bo do pravočasno zbrali potrebne informacije in podatke. Um, ali je možno začeti izvajati to uredbo pred letom 2021? Torej, ta predlog je pravzaprav prvi korak, um, ki upošteva hitre spremembe na področju digitalnih storitev. Seveda moramo vedeti, da uredbe DDB, ki povzročajo velike stroške, um, v prihodnosti ne bodo več eh, tako kot danes bremenile čezmejne trgovine. Um, um, ek, e za EKR Bernd Luke, za obe poročili. Tudi meni se zdi pametno, da obravnavamo obe poročili skupaj že pri zadnji razpravi sem podal svoje mnenje o tem. Ne bom ponavljal tega, kar sem takrat povedal. Obe poročili um, se mi zdita um, takšni, da ni večjih razhajanj in tudi predlogi sprememb niso nepremagljive ovire. In sem istega mnenja kot gospod Langen, da nam bo uspelo to rešiti na enem sestanku poročevalcev v senci, kar zadeva prak za promet, se mi zdi, da potrebujemo nižji prak, kot obstaja danes, 35 tisoč ali 10 tisoč, torej o tem lahko se govorimo, se pogovarjamo. Mm, seveda pa potrebujemo neko ravnovesje med birokratskimi obremenitvami majhnimi, majhnih podjetij in načelom, da je treba vsa podjetja obravnavati enako. Ampak mislim, da nam bo na sestanku poročevalcev Zinci uspelo najti rešitev. Gura von Neuenhuysen eh, je poročevalka v Zinci za Alde, eh, Gora von Neuenhuysen eh, jo danes nadomešča. Torej, eh, ta zakonodaja poenostavlja pravila in eh, olajšuje um, e-trgovino v Evropi. Um, in um, odpravljena bo izjema za uh, trgovce iz držav ne, uh, ki niso članice EU. In mislim, da um, se strinjamo vsi, kar zadeva ta vprašanja. Želim pa kljub temu povdariti, da so posledice predvsem za poštni sektor takšne, da si jih je treba podrobno ogledati. Um, prednosti za prodajo na daljavo blaga iz tretjih držav. Um, um, tu se osredotočamo predvsem na prodajalce iz tretjih držav in na posrednike. Um, In pri puščnih, eh, na puščnem sektorju bo to vodilo do eh, povečanja administrativnih stroškov pri majhnih pošiljkah. In eh, za, mislim, da bi morali zvišati prak od 10 tisoč na 35 tisoč, kar zadeva promet. Um, to bi bilo tudi bolj skladno s sedanjimi praksami v državah članicah. Torej, um, upam, da bomo lahko sprejeli ta zakon brez uh, nadaljnega odlašanja. In kar zadeva deveto točko, um, osnutek je bil predstavljen pred poletjem in upam, da bo hitro sprejet. To naj bi pozitivno vplivalo na prihodke. Um, in držav in zmanjšalo regulativne stroške za podjetja za več kot 2 milijardi in zato naj bi tudi ta zakon sprejeli čim prej. Dodatno k predlogi sprememb, o katerih je govoril poročevalec, želim predvsem um, poudariti, uh, da um, potrebujemo predvsem analize transakcij v boju proti davčnim goljofijam. 2016 je um, nizozemsko predsedstvo predstavilo orodje IT in se tudi dogovorilo s državami članicami, da naj bi se spodbujala uporaba tega orodja na um, evropski ravni in sicer uporaba tega ciljno usmerjenega orodja lahko poveča učinkovitost v boju proti davčnim goljufijam. In veselim se um, osnotka kompromisov in um, upam, da bomo to lahko sprejeli brez nadaljnih zamud pa Loma Lopes Permeho je pristojna za guje, vendar te je ni v dvorani, Mihajl eh, Gujega tudi ne. Mali Scott Kato je pristojna za zelene, ampak je tudi ni v dvorani za ENF Barbara Kapel, tudi ni, ni v dvorani. Drugi kolegi se tudi niso prijavili za razpravo, tako da lahko dam besedo spet poročevalcem, začel bo gospod Ivan. Thank you, Mr. Chairman. The idea is very... Hvala lepa, ideja je enostavna. Ni, ne vem kaj, nekih občutljivih vprašanj, o katerih bi morala teči beseda, tako da resnično menim, da na našem prvem sestanku poročevalcev v Senci v Strasburu lahko razrešimo uh, vsa odprta vprašanja. In to poročilo mislim, da bo deležno popolnega soglasja, tako da, kot rečeno, ni nobenih občutljivih tem in prepričan sem, da nas čaka dobro poročilo in to kaj kmalo. Hvala lepa, Ludek. Nimam kaj dodati. Ja, hitri ste. In zdaj imam problem. Naslednja točka na dnevnem redu. je pridne kasneje, poročevalec je Roberto, tako da, ker ga še ni, odmor do 11.30.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

Hello everybody. The latest information was that our Tako, zadnja informacija je, da je naš poročevalec še na poti, ampak ni ga še v stavbi. Tako da kar nadaljujemo s točko 7 in sicer prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, še nama 290-291 PDEU. 102 amandmaja sta bila vložena strani poročevalca, drugih amandmajev ostali člani niso vložili, poročevalec Juri je nakazal, da bo vključil vse amandmaje sprejete v Ekonu in na eh, drugih odborih v svoje poročilo. Eh, Ekon prvikrat uporablja ta postopek v skladu z novim členom 53 poslovnika, kar pomeni, da se ne obravnava osnutek mnenja, ampak eh, le se vse amandmaji poročevalcev in ostalih članov vlagajo sočasno komisija s tem želi eh, spremeniti ukrepe, ki so bili prej sprejeti z uh, regulativnim postopkom s pregledom, eh, po novem z novimi izvedbenimi uh, in, in delegiranimi akti, sve skaj z šiloma 290 in 291, gre za mednarodne računovske standarde in druge elemente. V, pri večini gre za spremembo področja uporabe in pa pooblastil, tako da bo komisija vse, kar imela kakšno stoličilje tega in eh, na ta način se bo tudi uskladilo z sodno prakso in eh, splošnim pristopom parlamenta glede razširitve oblastil. Amandmaje 32 in 37 spreminjata eh, delegirani akt v izvedbeni akt, prav tako se spreminja eh, postopek v eh, kar zadeva eh, hitro sprejemanje eh, aktov in tudi določeni drugi elementi, ki se v preteklosti niso uporabljali. Toliko strani predsednika, poročevalci v senci, Sirpa, izvoli. Hvala, predsedujoči. Mislim, da je stališče poročevalca vsega dobro temeljeno, tako da nimam nobenih drugih pripomb ali amantmajev. Dobro, hvala. Komisija, želite vi morda besedo? In eh, deliti z nami vaše ne glede vsakega izmed 102 amantmajev? Gospod Klaus? Hvala, predsednik. Žal, hm, samo 102 amantmaja, no, resno, čisto nakratko bi se rad zgolj odzval na nekaj teh splošnih zadev, ki jih poročevalec obravnava v svojem osnotku mnenja. Naj torej samo spomnim, komisija je predlagala uskladitev, mislim, da skupno 168 temeljnih pravnih aktov z Lizbonsko pogodbo. Kar nekaj teh eh, sodi v pristojnost tega odbora. Leta 2013 smo to že poskušali uskladiti, takrat eh, smo bili neuspešni zaradi stališča sveta. Zdaj je pred nami nov poskus, spremenili smo tudi zakonodajno tehniko in sedaj predlagamo, da se vsak temeljni pravni akt posamično eh, spreminja. To pomeni, da se moramo z eh, vami in svetom posvetovati o vsakem izmed amandmajev posamično. Zdaj, po kratki preučitvi amandmajev, poročevalca bi se rad odzval na nekaj zadev, zdaj koliko razumem. Je komisija predlagala nedoločen čas trajanja teh pooblastil, poročevalec pa predlagala ta nedoločen čas ustrajno eh, spremenja v pet let in eh, z možnostjo podaljšanja na podlagi poročila komisije. Komisija je mnenja, da to ni nujno potrebno. Kot prvo, parlament in svet imata vedno možnost preklicati takšno pooblastilo. Kot drugo, imamo že izkušnje z obstoječimi pooblastili, tako da tu ne uvajamo nobenih novih pooblastil. Tako da tu mislim, da ni ravno kakšnega tveganja. Ja, še tretja zadeva in sicer vzpostavitev obveznosti poročanja po petih letih za vsa pooblastila v vseh sektorjih. To vzpostavlja kar veliko upravno breme za komisijo. Še ena zadeva. Zdaj začenjamo nov registr za delegirane akte in sicer konec letošnjega leta in na ta način bomo zagotovili popolno transparentnost glede vseh delegiranih aktov in eh, to v vseh postopkovnih fazah in zato se zasemamo za to, da se trajanje petih let uporablja le selektivno, kjer je to upravičeno in ne kar vse oprek. Še ena zadeva, gospod Gualtieri se zdi, da se zauzema za dosledno možnost nasprotovanja v roku treh mesecev z možnostjo podaljšanja za tri mesece. Trenutna praksa je dva meseca plus dva meseca. Vemo, da v področju pristojnosti odbora Ekon na nekaterih finančnih trgih sicer nekaj velja pravilo 3 plus 3 mesece, ampak bi vendarle vse dozemali za to, da tega ne uporabljamo vse oprek, ampak da zadeve preučimo posamično. Toliko glede tega. Še ena stvar je, ki je pomembna, amadma 99. Tudi to bi rad eh, čisto na kratko omenil. Tu poročevalec predlaga, da črtamo obstoječe pooblastilo v temeljem aktu in sicer zato, ker formulacija naj ne bi bila tako jasna, kot se zdi in eh, to pooblastilo tudi zaenkrat še ni bilo uporabljeno. Po našem mnenju eh, dejstvo, da parlament tega še ni uporabljal, ni razlog za neuporabo, to bi še vedno lahko uporabili v prihodnosti in morda bo potrebno le preučiti formulacijo na mesto, da se stvari spremenijo na ta način. Toliko v podrobnosti pa ne bi zdaj. Hvala lepa. Zelo me je skrbilo, skrbilo da boste podali svoje stališče k vsakemu od 102 amandmajev. To bi zelo podaljšalo postopek. Zdaj pa je prišel tudi poročevalec v senci zelenih, ki ga tudi izredno pozdravljam. Upam, da ste imeli nekaj eh, počitnice. Izvolite, beseda je vaša. Bas izvoli. Hvala, gospod predsedujoči. Ja, hvala. Res eh, je bilo poletje prijetno. Čakal sem zunaj, da bi morda prišel predsednik, ampak ni prišel. Imel sem zelo dolg govor, s katerim sem želel čestitati predsedniku za upravno delo, no, ampak čisto resno mislim, da lahko povem le to, kar je dejala že Sirpa in sicer, da podpiramo poročevalca in predsednika eh, in eh, čestitke za dobro upravno delo in eh, podpiramo vseh, vse 102, vseh 102 amandmajev in podpiramo nimamo nobenih drugih pripomb. Dobro, to bomo takoj sporočili, to je izredno pomembna informacija, da je deležen 100% podpore pri sotnih skupin. Torej 25. septembra naj bi potekalo glasovanje, odbor Juri še ni sprejel mnenja, ampak si mi bomo vse okor zadevo rešili. Torej, hvala lepa, do treh eh, odmor takrat pa nadaljujemo z skupno davčno osnovo. In ne pozabite, glasujemo ob petih.